gospe in gospodje. Spoštovani predsednik Mongolije, gospod eh, Elbegdroj, v veliko čast in veselje nam je, da vas lahko danes pozdravimo v Evropskem parlamentu. Spoštovani predsednik Mongolija, vaša domovina je domovina zelo stare in bogate civilizacije. In ta država ima zelo mlado in zelo živahno demokracijo. Pred 25 leti so v vaših volitvah prvič potekale svobodne in demokratične volitve. V preteklem letu ste sestavili vlado nacionalne enotnosti, narodne enotnosti in eh, s tem eh, ste uspeli umiriti izjemno težavno situacijo. Sedaj se lahko osredotočate na dolgotrajni gospodarski razvoj vaše države in sicer z široko podporo. Geografska lega vaše države med eh, dvema pomembnima in močnima državama, kot sta Rusija in pa Ljudska republika Kitajska, zagotovo ni lahka lega. V dvostranskem pogovoru sva se ravno pogovarjala o tem. Kljub temu pa so dosežki vaše države veliki. Vodite tako rekoč politiko tretje sosede. Mongolija je s tem luč v regiji, kar je še prav posebej pomembno za nas. Zelo veseli smo, da bo vaša država tudi gostila naslednji vrh ASEANA. Ta vrh je zagotovo ključnega pomena za izgradnjo mostov med Evropo in Azijo. Na ta način bomo našli skupne rešitve za številne regionalne probleme. V prestolnici vaše države bomo zagotovo dosegli napredek, o to sem prepričan. Upam, drage kolegice in kolegi, da bomo dotlej ratificirali tudi partnerski sporazum med Evropsko unijo in Mongolijo. Gospod predsednik, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Beseda je vaša. gospod predsednik spoštovani poslanci evropskega parlamenta ekscelence dame in gospodje rad bi začel preprosto hvala lepa hvala lepa gospod predsednik da ste me povabili hvala lepa poslanci evropskega parlamenta da ste mi dali priložnost za to izmenjavo mnen za možnost, da predstavim svoje mnenje predstavnikom 28 neodvisnih držav tega čudovitega kontinenta Evrope. Sem najmlajši med osmimi sinovi. Dolge generacije je moja družina živela kot eh, nomadska, pastirska družina v zahodnem višavju moje države in sicer v Altajskem gorovju. Moja mama in oče nikoli nista sanjala o tem, da bo nekega dne njun najmlajši sin spregovoril v eh, tem osrčju demokracije v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Ampak ta govor ni govor o meni. Tukaj sem zato, da spregovorim v imenu svojih eh, državljanov in o svoji državi. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, ponosen sem na svojo domovino Mongolijo, ponosen sem na našo zgodovino, našo kulturo, na naše tradicije in na naravno lepoto, ki nas obkroža. Še prav posebej pa sem ponosen na naš duh in na naše vrednote. Kratka zgodovina modernega obdobja moje domovine in naša pot eh, k demokraciji eh, se vam bo eh, zdela dobro poznana zgodba. V zgodnih 20 letih je Mongolija bila pod komunistično oblastjo in ta je trajala 70 leti. V času stalinistične vlade je bil ubit eden izmed šestih odraslih moških. Več kot 700 budističnih templjev je bilo požganih. In tuji in domači agenti komunistične države eh, so napadli samo bistvo našega naroda. Ampak njim bilo usvojeno, da zmagajo, njim bilo usvojeno, da preživijo. Na koncu je zmagala svobodna volja. Po dolgih letih je končno prišel ključen trenutek in sicer nekega mrzlega dopoldneva 10. decembra 1989 smo organizirali prvi nedovoljen javni sestanek v prestolnici v Lambatariju. In jaz sem imel srečo, da sem eh, lahko eh, predsedoval temu zgodovinskemu dogodku. Dolgo smo bili tiho, čas je, da kaj naredimo, čas je za reforme. Tako sem začel svoj govor. Tistega jutra smo zahtevali eh, pravice, temeljne pravice, pravico združevanja, govora, veroizpovedi in eh, svobodo medijev. Zahtevali smo večstranski sistem, demokratične volitve in pa tržne reforme. To je bil začetek eh, potovanja k eh, svobodi, pravici in odprtosti. In eh, pot zagotova ni bila lahka. V času je bila naša soseda, Sovjetska unija, še zmeraj nedotaknjena. Njen nadzor je bil izjemno strok v uh, sosednji prestolnici na trgu večnega miru je prišlo do masakra. In temu so sledile šokantne posledice. V Mongoliji je bil star režim trmast. Stari miselni vzorci se niso zlahka spremenili. Organizirali smo številne sestanke, proteste. Uh, in pa gladovne stavke. Poskušali smo izkoreniniti vsak razlog za nasul, nasilje, vedno smo pozivali k kompromisom, k mirnim rešitvam. In res, prehod je bil miren, izstreljen ni bil niti en strel, razbito ni bilo niti eno okno, prelita ni bila niti kaplica krvi. Hvala lepa. Čez mesec dni bo Mongolija obhajala 25. obletnico prvih demokratičnih in večstranskih volitev. Od tega zgodovinskega dne 29. julija 1990 smo imeli polnopravne demokratične volitve v parlament že sedemkrat, eh, predsedniške volitve pa šestkrat. In od tega dne naprej pred četrt stoletja smo se spremenili iz diktatorskega v demokratični režim. Prešli smo od enega najbolj izoliranih, zaprtih komunističnih režimov na svetu v odprt in demokratičen režim. Danes imamo dinamično tržno gospodarstvo, imamo živahno, pluralno in kreativno družbo naš BDP se je povečal za več kot 20 krat. Naš zasebni sektor proizvaja več kot 80 odstotkov brutodružbenega proizvoda. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, rad bi spregovoril o prednostih eh, naše mlade demokracije. O vrednotah, ki upam, da jih bomo okrepili v prihodnih letih eh, s pomočjo sodelovanja z našimi partnerji v Evropi in drugi. Svoboda posameznika je temelj naše demokracije. Prebivalci Mongolije ljubijo svobodo, kajti svobodo smo si pridobili z trdim delom. Vlada svobodne države ni last specifične skupine ljudi. Če želimo ohraniti zdravo družbo, jo moramo ohraniti in eh, izzivati vsak dan. Svoboda je učni proces, je proces zdravljenja človeške družbe. Lahko delamo napake, ampak napake nas ne bodo stale življenja, tako kot v diktatorskem režimu. Zato ljubimo svobodo. Mongolija je na samem vrhu eh, med eh, svetovnimi državami, po uporabi medijskih instrumentov. Imamo le 3 milijone državljanov, ampak zdi se, da imamo tudi 3 milijone novinarjev. In to je odlično, kajti ljudje imajo pravico, da zastavljajo vprašanja vladi. Preglednost eh, in pa izmenjava mnen nas krepita. Zato je Mongolija ponosna tudi na to, da bo predsedovala koaliciji Freedom Online. Izkoristili bomo to priložnost, da bi zagotovili dostop do spleta za vse. Podpirali bomo prizadevanja Združenih narodov pri eh, zagotavljanju svobode na spletu. Naše družbe so zmeraj bolj odprte in zaradi tega nas skrbi tudi zagotavljanje varnosti. Ampak ne smemo se odreči temeljnim vrednotam eh, z namenom spostavljanja varnosti vidimo, da nam grozi nasilni ekstremizem, ki se še naprej razvija, ampak zavezani moramo ostati svobodi, strpnosti in miru. Zato čestitam Evropskemu parlamentu za briljantno pobudo, da sprejmemo listino temeljnih digitalnih pravic v 21. stoletju. Sodelujmo in skupaj dosežemo napredek eh, v tej čudoviti digitalni revoluciji. You... Hvala lepa. Še nekaj besed o volitvah vladi in odgovornosti. Nove tehnologije so ključnega pomena za zdravje naše demokracije. Pri zadnjih treh volitvah smo uporabljali elektronske glasovalne naprave in biometrični sistem registracije voljivcev. Na ta način eh, smo lahko preprečili goljufije. Seveda pa je zagotavljanje zaupanja v vlado naloga, ki presega zgolj same volitve. Prebivalci Mongolije želijo vedeti, kako vlada zapravlja njihov težko prisluženi denar. Da bi zagotovili preglednost, smo sprejeli zelo učinkovit sistem nadzora javnih izdatkov. Eden izmed izzivov, s katerim se srečujemo, je vedno večja vladna struktura. Pojavljajo se namreč novi izzivi in zaradi tega se vladna struktura povečuje, postaja torej večja, bolj eh, birokratska in bolj oddaljena. Tehnologija pa ima eh, ravno nasproten namen oziroma se razvija v ravno nasprotni smeri, postaja manjša, eh, bolj funkcionalna in bolj prijazna uporabnikom. Zato eh, sem predlagal pobudo za vzpostavitev pametne vlade, ki bo uporabljala nove tehnologije in se z njimi lažje prilagajala novim izzivom. Sedaj pa korupciji. Korupcija je nalezljiva bolezen, ki raste v temi. Uničuje temelje pravične, svobodne in varne družbe, prestraši poštene partnerje in ulagatelje in ljudem odzame možnosti ter jim ukrade sadove njihovega trdega dela. Da bi izkoreninili to zlo, moramo osvetliti korupcijo, zagotoviti moramo, da bodo krivci kaznovani. Ponosno lahko povem, da se je v zadnjih štirih letih Mongolija pospela z 120. na 80. mesto eh, in sicer na indeksu eh, preglednosti mednarodne korupcije. Veliko dela nas še čaka, ampak napredek je dober. Sedaj pa še nekaj besed o človekovih pravicah in smrtni kazni. Napredek smo dosegli tudi na področju človekovih pravic. Pravosodje temelji na spoštovanju človeškega dostojanstva, in na spoštovanju človeškega življenja. Smrtna kazen ni sprejemljiva pod nobenim pogojem. Thank you. Hvala lepa. Pred 18. junijem 2009 eh, je bila Mongolija. Med najslabše uvrščenimi državami na seznamu Amnesty International, kar zadeva smrtno kazen. Na ta dan sem uh, dal za prisego, da postanem predsednik Mongolije. Istega dne sem imel na svoji mizi dva dokumenta in moral sem sprejeti odločitev, ali uh, bosta dva moška usmrčena. Odločil sem se za življenje. Hvala lepa in te odločitve sem se držal. To sporočilo sem podal javnosti in pa politikom v državi. Ni bilo lahko Eh, prevzeti vodstva na tem področju, ampak leta 2012 je moja država ratificirala konvencijo Združenih narodov, eh, ki je namenjena ukinitvi smrtne kazni. V Mongoliji ni bilo usmrtitev od junija 2009. Naj bom povsem jasen. Smrtna kazen je neučinkovita in barbarska. Tukaj bi se rad zahvalil Evropski uniji in vsem evropskim prijateljem, ki nas podpirajo in opogumljajo na poti k temu cilju. Excelence. Reforma pravosodja je za nas ključnega pomena. Izvesti moramo reforme, na zakonodajnem in pravosodnem področju. Na ta način bomo lahko spostavili svobodno in pravično družbo. To je bila ena izmed mojih prioritet in sprejeli v smeri modernizacije vseh vidikov pravosodnega sistema. Tukaj govorim tako o policiji kot o tožilcih, eh, sodiščih in sodnikih. Zaupanje ljudi v eh, pravični sodni sistem je bilo ponovno vzpostavljeno. Svobodna družba mora biti tudi vključujoča družba. Ženske so hrbtenica družine in temelj naroda. Skrbijo za življenje na svetu. In ženske so pogosto tiste, ki skrbijo za starejše, bolne in tiste, ki pomoč potrebujejo. So naše mame, naše sestre in naše hčerke. Da bi družba lahko napredovala, potrebujemo več žensk eh, in eh, sicer na vseh ravneh javne uprave tako na lokalni, kakor tudi na globalni ravni. Z velikim ponosom lahko povem, da smo na zadnjih volitvah potrojili število žensk v našem parlamentu. Z več ženskami za krmilom mislim, da bomo lahko zagotovili več harmonije, eh, več zauzemanja, manj trpljanja in manj konfliktov. Hvala lepa. Rad bi povedal še besedico ali dve o izobraževanju. Izobraževanje je ključ do našega uspeha v prihodnosti. Iz družine pastirjev sem očel na Harvard in rad bi, da bi tudi drugi mladi imeli isto priložnost. Prizadevamo si, eh, da bi izboljšali naš sistem šol, univerz in drugih akademskih inštitucij. Še prav posebej smo hvaležni za strokovno pomoč sveta Evrope in izobraževalnega programa sveta Evrope, s pomočjo katerega krepimo naše izobraževalne inštitucije. Ekscelence. Razumem, da vse demokracije niso enake in razlike moramo spoštovati. Demokracija eh, je oblika vladanja. V vsakem narodu ta demokracija odseva tudi kulturo naroda in tradicijo tega naroda. Vendar pa imajo demokratične družbe tudi nekatere skupne lasnosti. In sicer ščitijo človekove pravice, imajo nepristransko načelo pravne države, odgovarjajo na skrbi ljudi, zauzemajo se za zdrave inštitucije civilne družbe, za neodvisne medije in pravosodje, se proti, borijo se proti korupciji, ulagajo človeški kapital in se zauzemajo za enakost spolov in eh, omogočajo eh, državljanom, da svobodno izbirajo eh, svoje voditelje. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, to so tiste teme, kjer Mongolija in Evropa delita skupne vrednote in spoštujemo vaše sodelovanje. Mongolija in Evropa sta stari prijateljici, kot eh, kaže pismo Kanaulzita Filipu Lebelu in sicer iz leta 710. V tem pismu je zapisano. Kako bi lahko pozabili na prijateljstvo eh, naših eh, prednikov, naših starih staršev, naših staršev in naših bratov? ti eh, so živeli eh, na različnih koncih sveta, pa so vseeno delili modrost eh, in mir. In v enakem duhu upam, da bomo odprli novo poglavje v mongolsko-evropskih odnosih danes. Z padcem komunizma so odnosi med Mongolijo in Evropo ponovno zacveteli vaša finančna, tehnična in humanitarna pomoč in vaše sodelovanje eh, sta predvsej pripomogla k izgradnji svobodne in demokratične družbe. Za to pomoč se vam zahvaljujemo. Ekscelence, leta 2014 sta Mongolija in Evropska unija obhajali 25. obletnico naših diplomatskih odnosov. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa mongolskim parlamentom je ključnega pomena za ukrepitev našega partnerstva. Skupno smo izbojševali smo izbojevali že kar nekaj bitk, vzpostavili smo uh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Mongolijo in Evropsko unijo. Rad bi se zahvalil vsem državam članicam, ki so ta sporazum že ratificirale več eh, priložnosti kot nekoli prej je za evropska ulaganja. Evropska podjetja prihajajo v Mongolijo, ulagajo v Mongolijo in sicer pogosto v partnerstvu z domačimi podjetji. Vlada je sprejela številne ukrepe za izboljšanje ozračja za ulaganja. Zato je priložnosti vedno več upam, da boste številni videli eh, lepote eh, in pa potencijal naše države eh, leta 2016, ko bo Mongolija gostila 11. srečanje med Azijo in Evropo. Iskreno se veselim tega dogodka, veselim se tega, da bom lahko pozdravil številne voditelje Evropske unije in njenih držav članic v svoji državi in zagotavljam vam, da bo to vrh, ki ga ne boste pozabili. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Mongolija je zavezana mednarodnemu sodelovanju. Pred kratkim eh, smo sprožili pobudo, eh, ki smo ji dali ime Forum Azije. Upamo, da bo to instrument oziroma mehanizem eh, za uspodbujanje regionalnega sodelovanja vseh neodvisnih narodov v Aziji. Moja vlada sedaj. Eh, zaključuje ta koncept eh, in eh, povabili smo tudi vse deležnike, da podajo svoje pobude in predloge v zvezi z tem projektom. Mongolija ne želi predavati drugim o demokraciji, kljub temu eh, pa lahko z drugimi delimo kar nekaj naukov z Kirgistanom recimo sodelujemo pri izgradnji učinkovite parlamentarne demokracije in pri izvajanju pravnih reform. Z Afganistanom eh, skupaj izobražujemo diplomate in pa javne uslužbence. Z Mijanmarom uh, eh, se ukvarjamo z izobraževanjem uh, novinarjev, predstavnikov civilne družbe in uh, drugih zaposlenih uh, v medijskem sektorju. Uh, Za Severno eh, Korejo pa imamo gospodarski in varnostni dialog. Menimo, da lahko Mongolija veliko prispeva k regionalni varnosti v severno-vzhodni Aziji in drugi. Razumemo posledice hladne vojne zaradi naših izkušenj. Lahko prispevamo k miru in varnosti v uh, tej regiji. Leta 2013 sem napovedal dialog eh, Ulan Batar eh, na temo zahodno-vzhodne oziroma severno-vzhodne azijske varnosti. To je pobuda, eh, ki je podobna helsinškemu dialogu. Imeli smo že celo vrsto sej in konferenc na različne teme, na temo varnosti, energije, žensk in pa jedrskih vprašanj. Moja država eh, se zauzema za eh, prepoved uporabe jedrskih orožij že zadnjih 23 let. Leta 2012 je pet stalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov podpisalo izjavo, ki je potrdila eh, neobstoj jedrskega orožja na mongolskem ozemlju. najboljšega konja najlaže preizkusiš na dirki. Oprostite, preskočil sem stran. Thank you very much. Hvala lepa. Jedrska energija še naprej ostaja možnost za določene države, ampak eh, jedrska energija ne sme ogroziti miru in varnosti neodvisnih sosed. Zauzimamo se za uspodbujanje miru. Mongolija sodeluje v, z Združenimi narodi in e, naši vojaki so del modrih čelad. Mongolija je, postala, je med prvimi 20 državami, ki največ prispevajo k mirovnim misijam po svetu. Več kot 12 tisoč eh, mirovnikov iz naše države je že sodelovalo na različnih žariščih po svetu. To je predvsej velika številka, če jo primerjate eh, z eh, majhnim številom našega prebivalstva. Radi pomagamo, radi prispevamo k spostavitvi miru. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, še enkrat bi se rad zahvalil Evropskemu svetu, Evropski uniji, Evropski komisiji in seveda vam, Evropskemu parlamentu, kakor tudi vsem narodom Evrope za stalno podporo moji domovini Mongoliji. Pri nas eh, pravimo, da moža najlaže preizkusiš v stiski in eh, konja najlaže preizkusiš z ježo. Vi ste bili z nami, ko smo potrebovali vašo podporo. Z nami ste bili, eh, ko smo potrebovali vaše opogumljanje. Vedno nam stojite ob strani, dopolnjujete naš uspeh in nam pomagate pri naših izzivih. Evropska unija je na samem čelu zagotavljanja mednarodne blaginje, miru in harmonije. Mongolija bo strateška partnerica Evropske unije na vzhodu. Pomagali bomo pri uveljavljanju naših skupnih vrednot in interesov in pri vzpostavljanju miru demokracije v Aziji. Dragi prijatelji, sodelujmo še naprej. Najlepša hvala. meine sehr geehrten Damen und Herren. Spoštovane dame in gospodje, mislim, da govorim v imenu vseh. Ko uh, se predsedniku zahvaljujem za ta govor, tudi če ste preskočili eno stran, gospod predsednik, že dolgo nismo slišali tako opogumljajočega govora. In za vašo prisotnost tukaj, za vaš govor in tudi za vaše povabilo k intenzivnemu sodelovanju, eh, se vam prisrčno zahvaljujemo. Najlepša hvala za ta velik dogodek. Thank you.